poročilu in naj se tudi sam opravičem zaradi odsotnosti komisarja Dalija, ki tukaj ne more biti iz osebnih razlogov. Najlepše hvala, komisar. In eh, zahvaljujemo se gospodu Ečeverije za njegovo poročilo. Glasovanje bo jutri opovdne. Naslednja točka je poročilo gospe Galo o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine na notranjem trgu. Sprvo dajem eh, za štiri minute besedo poročevalki. Izvolite. Si, Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, kolegice in kolegi. Parlament mora izkoristiti eh, priložnost, poro, da obstajajo poročila na lasno pobudo. To je pravzaprav poročilo, ki je plot kompromisa in ne toliko moje lasno. Razpreti moramo širšo razpravo. V zadnjih desetih letih smo napisali veliko poročilo o tem, da želimo gospodarstvo, ki temelji na znanju. In sedaj se moramo odzvati in povedati, da mislimo resno, postati moramo pravi globalni igralec, potrebujemo inovativno industrijo, ki bo uh, kreativna. Ta uh, že predstavlja 77 odstotkov. Um, ehm, BDP je v Evropski uniji in zaposluje 4 milijone ljudi. Vendar pa prihaja konkurenca iz različnih verov in zaradi tega moramo svoje znanje in svojo ustvarjalnost zaščititi, sicer bo to izginilo. Kaj lahko naredimo? kako naj spodbujemo inovatorje, da eh, res inovirajo, eh, kako naj eh, spodbudimo to kulturo po celi Evropi, pa tudi širše, kako bomo zaščitili naše ustvarjalce, umetnike, intelektualce in inženirje, kakšne, kakšna orodja imamo na voljo za razvoj inovativnih industrij, kakšne inštrumente potrebujemo za spodbudo Eh, srednjih in malih podjetij ter mladih eh, inovatorjev, da bodo začeli razvijati proizvode za 21. stoletje. Odgovor na to je seveda zakonodaja na področju intelektualne lastnine. Vsi se strinjajo, da je to eh, bistvena zakonodaja, da moramo imeti ustrezno zaščito ne le fizičnega blaga, ampak z razširitvijo uporabe interneta se ljudje ne zavedajo dovolj, da moramo ogromno zaščititi na digitalnem področju ravno tako. Pri tem mislim ne le na softver, ampak tudi na knjige, filme, glasbo in tako naprej. In internet gre dlje od tega. Internet je ogromna priložnost, ki jo moramo seveda v celoti izkoristiti in jo. Um, pozdraviti, zagotoviti dostop do interneta do vse, za vse državljane Evropske unije. To ni nekaj, česar se moramo bati. Istočasno pa moramo eh, zagotoviti, da vsi eh, spoštujejo zahteve spoštovanja intelektualne lastnine na enak način. Sicer bo eh, prevladala prevladala pravica močnejšega in znašli se bomo v pravni džungli. Ali res želimo uničiti inovativne in kreativne sektorje našega gospodarstva, eh, tako da odpravimo pravice intelektualne lastnine. E, to vodi v demagogijo in populizem. Ali smo pa dejansko sposobni o vsem tem smiselno in resno premisliti, prevzeti odgovornost, se soočiti e, z izzivi in mislim, da pri tem moramo skupaj delovati, če želimo najti ustrezne rešitve. Eh, nima smisla, da se to odzivamo eh, populistično in eh, spontano. Treba je delati v skupnem interesu in zagotoviti moramo zakonodajo na področju inovativne in kreativne industrije zaradi tega, da zaščitimo prihodnost ljudi na tem področju in ta razprava se pravzaprav šele začenja. Najlepše hvala. In sedaj v postopku Catch the Eye bom sprejel pet govornikov. Eh, nekateri med vami ste že govorili, ki želite besedo, ste govorili že v prejšnji razpravi in sedaj pozivam gospoda Borisa Enčua, gospoda Mendesa, gospod Lichtenberger in gospoda Ernhauserja. Ja. Torej, sprawa gospod Boris, izvolite. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem podziękować Pani Galo tego e, dobrego... Najlepsze chwala. Rad bi se v začetku zahvalil poročevalki za dobro in uravnoteženo poročilo, ki le potrjuje, da Evropska unija želi zaščititi in pravice intelektualne lastnine in da to dejansko tudi počne. To je v skladu z um, sporočilom Evropske komisije o digitalni agendi, dotika pa se uh, tudi drugih uh, eh, področji. Naj rečem, da je to poročilo uravnoteženo, torej mislim, da prinaša določene prednosti. Namreč eh, prednost je, da piratstvo in ponarejanje ne obravnava kot uh, uh, v smislu prepovedovanja, ampak v smislu preprečevanja in ozaveščanja ljudi, eh, ki se ne zavedajo, da z uporabo takih izdelkov kršijo intelektual, pravice intelektualne lastnine drugih ljudi. Potrebujemo dobre modele, ki, bo, ki bodo zaščitili intelektualno lastnino, ki bodo zaščitili inovatorje po eni strani, po drugi strani pa tudi potrošnikom omogočili, da kupujejo najbolj raznovrstne izdelke po ugodnih cenah strah. Zato mora biti naše izhodišče, vendar pa eh, zaščita pravice intelektualne lasnine je tukaj dobro obravnavana. Najlepše hvala in sedaj bom gospoda. Rubigu, gospodu Jaru in gospodu Emstromu ravno tako dal besedo, pa tudi eh, gospe Rojtovi, ki je bila poročevalka v Emku. Nekoliko bolj fleksibilen sem, vendar prosim, držite se omejenega časa za govor eno minuto. Ședinte, consider că... Potenciu. Binevenit și se încadrează inițiativei generale a Parlamentului European. To poročilo zelo topro pozdravljamo. Vključuje se v splošno pobudo Evropskega parlamenta za eh, enotno obravnavo in ureditev pravic intelektualne lastnine. Eh, cenim delo, ki ga je opravila gospa Galo, sam pa bi izpostavil nekatere vidike, ki bi lahko bili vključeni v poročilo, pa niso. Treba je največ jasno razlikovati med socialnimi učinki eh, nespoštovanja pravic intelektualne lastnine, kar lahko resno eh, povzroči resno škodo. In ta resna škoda ni omejena le na gospodarske izgube. Uh, Ehm, ik wil de rapporteur bedanken voor de wijze waarop hij heeft samengewerkt want eh, Gospod Kenders, najlepše hvala za hvali v bistvu poročevalki za uh, način dela, kaj ti vključila je um, predstavnike vseh političnih skupin in uspeli smo doseči ustrezen kompromis eh, pri zelo žgočih razpravah vesel sem, da lahko rečem, da smo skupaj lepo sodelovali in prišli do neke zlate sredine. Žal mi je, da je to trajalo tako dolgo, nismo prišli do idealne rešitve. Seveda želimo več elektronskega poslovanja, več notranjega trga in ustrezno zaščito pravice intelektualne lasnine. To je seveda predpogoj in osnova za inovacije. Jutri bomo o tem glasovali, predali bomo pa tudi alternativno rezolucijo. Zaradi razprave, ki sedaj poteka, potrebujemo vse evropski pristop na tem področju in ustrezni pravni okvir. To je izziv za vas, gospod Barnier. Pripravite evropsko patentno zakonodajo in postavite teritorijalnost kot osnovo za izdajo dovoljen. Mr. Berger, you have the floor. Gospod Lütenberger, imate besedo. Hvala, spoštovane kolegice in kolegi. Resni na ključ je, da smo imeli velike težave in nismo mogli doseči eh, soglasja. Namreč tukaj mešamo dve stvari, ki nimate skupnega imenovalca. Govorimo o varstvu trga, naj bi se sredotočili samo na to, potem bi lahko dosegli soglasje. Ampak to smo mešali z internetno problematiko in to je, to je vsebinska napaka. Zakaj? Ker moramo oblikovati nove strategije in to ni povezano samo z materialnim pravom pravo, mi ne moremo samo kopirati določenih rešitev. In ena stvar nam mora biti jasna, ko govorimo o kazenskem pregonu na področju interneta, ko govorimo o tem, ali bomo tukaj imeli možnost, da bi posegli na področje državljanskih eh, pravic, kako bomo to regulirali, kakšne sankcije bomo imeli. In pa ena zadeva je popolnoma jasna. Ko govorim o določenem kulturnem uživanju, ko govorim o tem, da določene internetne vsebine si ogledam in imam velike težave in potem bom morda eh, tudi pristala v zaporu, kaj se bo zgodilo? To ni dobro. Tako ne bomo izkoristili dobrega potencijala interneta in to je slabo ravno. Zato bi vas pozvala, da se še naprej o tem pogovarjamo in to bi bilo veliko pametneje, ker ustreznih rešitev za to še nimamo. Hvala. Hvala, gospod Ehrenhauser, za minuto.

o tem, da se moramo boriti pr proti ponaredkom. To je prednostna naloga za Evropski parlament, ampak ko govorimo o poročilu gospe Galo, ne morem ga sprejeti. Strinjam se s tistimi, ki ste govorili o določenih eh, pomislekih, eh, ko govorimo o tem, da bi govorili o členu 22, eh, da bi pravzaprav imeli možnost, da bi prepovedali internet. In to je prišlo nekako na mala vrata, kar seveda moramo zavrniti. Potem, ko govorimo o piratstvu, ko govorimo o ponarejanju, Evropska komisija to uporablja uporablja sinonimno in mislim, eh, da imamo tukaj opravka z neustrezno ravnjo pravne varnosti. Ko govorimo o komercialni uporabi interneta, mislim, da moramo tukaj imeti nove strategije in eh, mislim, eh, da bomo na milijone ljudi kaznovali. In ravno zato moramo pozoriti na poročilo socialdemokratov in zelenih. In mislim, da moram podati še eno jasno poročilo. Namreč eh, imamo na eh, voljo določene strukture, ampak eh, te strukture niso zadostne, zato jih moramo nadgraditi. Gospod Rubik je naslednji, izvolite. Ja, eigentum, ob es geist. Najlepša hvala, ko govorimo o industrijski lastnini, ko govorimo o pravicah intelektualne lastnine, ko govorimo o katerikoli pravici, to je bistvenega pomena za notranji trg in sloboščine. Zato je dobro, da razmislimo o tem, kako doseči soglasje. Dobro bi bilo, da bi imeli soglasje na ravni Evropskega parlamenta. V vsakem primeru potrebujemo imeti na nekakšen pristop vse na enem mestu. Prenostaviti moramo okvir za potrošnike, za majhna in srednja podjetja, tako da bodo lahko pridobila ustrezne potrebne licence in dovoljenja. Potem razpoložljivost eh, je nujna. Nujno je oblikovati zakonodajni okvir na področju licenc, na področju intelektualne lastnine. To je bistvenega pomena. Potrebujemo notranji trg eh, na področju pravic intelektualne lastnine. Potrebujemo tudi izvirni jezik eh, in ta jezik mora biti razpoložljiv in na voljo za celotno Evropsko unijo. Sveda jezik je kulturna dobrina in imeti moramo možnost, da bi ta licenca to upoštevala. Ta licenca mora veljati na ravni Evropske unije, ker pomeni, da bi to to lahko izkoriščali vsi državljani. Potem potrebujemo medopravilnost, povezljivost, potrebujemo tehnološko neutralnost. To je bistveno, ko govorim o pravici intelektualne lastnine, to moramo izkoristiti. Potem pa potrebujemo tudi sankcije za vse tiste, ki kršijo trgovinsko zakonodajo in zakonodajo na področju konkurence. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Engstrom za minuto. Hvala več vidikov se mi zdi problematičnih v tem poročilu, še posebej pa eno, namreč konsistentnost. Na začetku je zapisano, da nimamo številk za podajanje mm, ustrezne zakonodaje in zato je treba vzpostaviti urad, da bomo dobili te številke. Potem pa v poročilu kritiziramo komisijo, da ni predlagala zakonodaje. Predlagamo tudi zakonodajne ukrepe in tako naprej. Uh, Strinjam se s tem, kar je zapisano na začetku. Nimamo še številk in podatkov, da bi lahko kot oblikovalci politik pripravili zakonodajo. To je tista tebelna problematika, zaradi katere evropske institucije niso bile sposobne najti dobre politike v zvezi s temi zadevami. Predlagam resolucijo zelenih socialistov in GUE-ja. Namreč, tam zahtevamo, da najprej dobimo številke in podatke, potem šele lahko pripravimo zakonodajo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Jar za minuto. Yeah. Ja. Spoštovani gospod predsedujoči, govorimo o različnih zakonodajnih okvirih na področju pravic intelektualne lastnine in to nam pravzaprav ne omogoča, da bi zavarovali te pravice. Govorimo tudi o prostem ustanavljanju podjetij, govorimo o možnosti investicij na tem področju. Gre za to, da se kršijo pravice intelektualne lastnine in to je veliko krat povezano tudi z organiziranim kriminalom. Ravno zato moramo ugotoviti, da je internet platforma, ki jo zelo lahko izkoriščajo. Zato mislim, da moramo moramo zavarovati pravice intelektualne lastnine, ampak potrebujemo skupnostni pristop. In samo to je prava rešitev. Ponastavitev in usklenost nacionalnih predpisov je dobra, to pozdravljam, če naj bi imeli dobro izoblikovanje notranjega trga. Zahvaljujem se tudi poročevalki, ker se je lotila te pomembne problematike in res sem prepričana, da bomo veliko krat govorili tudi na razpravah in na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Hvala. Hvala. In za zaključek še gospod Rojtova. Pane predsedajci, eh, jak... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sem poročevalka v zboru IMKO. Povedati moram, da sem razočarana, da naša kolegica, gospa Galo, ni upoštevala naših priporočil. Medtem pa je na mojo zahtevo Evropska komisija potrdila, da je moj zahtevek, da bi pripravili evropske oznake, na voljo že na začetku naslednjega leta. Boriti se moramo proti ponaredkom, še posebej iz Azije. Zato moramo uporabiti vsa sredstva, ki jih imamo na voljo v poročilu. Vseeno pa je žalostno, da se pojavljajo takšne razlike med evropskimi poslanci, prav zaradi snemanja avtorsko zaščitenega materijala spleta. To moramo ustrezno rešiti, ne tako, da mladoletnike zapiramo. Ampak evropska zakonodaja na področju avtorskih pravic ni sodobna, ne zaščiti avtorjev in ne omogoča širše uporabe njihovega dela. Ne, spodbuja interese lastnika avtorskih pravic in to za ceno uporabnikov. Moram povedati, da poročilo ni uravnoteženo. Hvala. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Prepričan sem, da lahko komisija zadovoli prav vse. Gospod Barnier, izvolite. Ah, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda, vedno zelo pozorno poslušam evropske poslance. Komisija seveda nima odgovorov na vsa vprašanja. Poslušamo analize in predloge evropskih poslancov. Zato se vam vsem toplo zahvaljujem, še posebej gospe Kalo in Evropskemu parlamentu za zanimanje za to poročilo. Okrepiti želimo spoštovanje intelektualnih pravic. Vem, da smo o tem poročilu že veliko razpravljali. To je popolnoma logično. Mislim pa, da je poročilo zelo dobro uravnoteženo, upošteva več različnih vidikov. Opozoriti želim na to, kar sta povedala gospod Boris in gospod Rubih. Učinkovita zaščita pravic intelektualne lasnine omogoča zaščito delovnih mest. Ampak, če govorimo o zaščiti in poštenih prihodkih za ustvarjanje, tukaj ne gre samo za kulturno ustvarjanje ali industrijsko ustvarjanje. Ne, to sega mnogo dlje gre tudi za zamisel o demokraciji. Naprimer, pomislimo na delo novinarjev. V tisku mislim, da bi morali poskrbeti za to, da se jih zaščiti in ustrezno plača. Gospod Boris je opozoril tudi na vprašanja zdravja. Vsi vemo, kaj leži za tem. Tveganja so povezana z ponarejanjem. Gospe in gospodje, poudariti želim, da si komisija prizadeva, da bi v prihodnih mesecih tesno sodelovali z vsemi skupinami v Evropskem parlamentu, zato da bi okrepili boj proti ponarejanju in piratstvu. Komisija se bo še naprej borila proti kršitvam pravic intelektualne lasnine, tako z zakonodajnimi ukrepi, nezakonodajnimi ukrepi in tudi na vsak drugačen način. Mislim, da moramo vsak boj pospremiti z pozitivnimi ukrepi, naprimer spodbujanje legalne, zakonite ponudbe na spletu. Mislim, da moramo ustrajati tudi pri naslednjem. Dvigniti moramo zavest med državljani, ne samo med ljudmi, ki, pozna, ki poznajo te zadeve. Upraviti moramo tudi statistične podatke in dokaze, ki temelijo na posledicah piratstva in ponarejanja. Analizirati, analizirati moramo tudi posledice tega za gospodarstvo, to je povedal tudi gospod Enčil. Komisija bo še posebej pozorna na razvoj opazovalnega urada in tudi na druge ukrepe, ki so vključeni v naše sporočilo septembra 2009, kar zadeva sodelovanje ter medinstitucionalni dialog. Poslanke in poslanci. Kar zadeva vprašanja ponarejanja in vseh vidikov ter piratstva, lahko vam povem, da bom jeseni predstavil akcijski načrt. Vključeval bo raziskave, usposabljanja in druge ukrepe. Tudi opazovalni urad bo vzpostavljen Tam bo ustrezno usposobljeno osebje, tako da bo res kredibilen. Pripravili bomo tudi zakonodajni okvir v zvezi s poštovanjem pravic intelektualne lasnine. Gospodu Jaru pa želim povedati, da bo to seveda v evropskem okviru. Resolucija bo upravičena in sorazmerna. Zaščitili bomo temeljne pravice državljanov. Povedati vam želim tudi, da prav gotovo ne gre za to, da bi kriminalizirali določeno vedenje, še posebej med mladimi. Prav gotovo ne. Za jesen pripravljamo poročilo o direktivi 2048 v zvezi s poštovanjem pravic intelektualne lasnine. To lahko potrdim gospodu Mendezu, ampak tudi poročevalcu lahko povem, da bomo na podlagi poročila predlagali predloge sprememb za besedilo, zato da bi izboljšali spoštovanje pravic intelektualne snine v Evropi. Hvala. Hvala lepa, komisar. To ste zelo lepo povedali. Hvala, gospa Galo. Hvala, kolegice in kolegi. Glasujemo jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Ferreira in sicer pristop skupnosti k preprečevanju naravnih nesreč ter nesreč, ki jih povzroči človek. Besedo dajem gospodu Ferreri za štiri minute. Izvolite. Obrigado, senhor presidente, senhor comissário.